predsedovanje gospodu McAllisterju. Thank you, uh, dear colleagues. Uh, let's move to the next uh, uh, item on our agenda. Kolegi, gremo kar naprej. Naslednja točka na dnevnem redu je situacija v Venezueli. Uh, imeli smo konferenco o uh, venezuelski begunski imigranski krizi pred kratkim in uh, zdaj bomo dobili informacije o tem. Eh, Služba za zunanje delovanje, organizacija za migracije in pa komisarjat za begunce Združenih narodov je eh, tukaj v Bruslu prejšnji teden gostil konferenco o mobilizaciji in pozdruževanju sil za ukrepanje eh, glede situacije v Venezueli. 4,5 milijonov venezuelcev potrebuje pomoč in to je ena najbolj dramatičnih kriz eh, zadnjega časa. Eh, število ljudi, ki bežijo iz države, lahko naraste do 6,5 milijonov do konca leta 2020. To je še več kot 5,6 milijonov eh, ljudi, ki so zapustili Sirijo od leta 2011 naprej. Stališče Evropske komisije in Evropske unije je, da je to kriza, ki jo je povzročil eh, človek. Eh, ta kriza zahteva politično rešitev, to bo demokratična in mirna rešitev, ki eh, jo morajo poiskati znotraj Venezuele in ki jo bo potem podprla tudi regija in pa mednarodna skupnost. Evropski parlament je že o več priložnostih izrazil podporo v deležbi in aktivnosti gospe Mogherini. Parlament verjame, da dolgoročno rešitev za Venezuelo predstavljajo eh, svobodne, transparentne in verodostojne volitve. A zdaj bomo prisluhnili gospodu eh, Lopezu, ki se je udeležil te konference. Um, prisluhnili pa bomo tudi gospe Veronik Lorenzo, ki je vodja oddelka za Južno Ameriko pri službi za zunanje delovanje. Oba nam bosta spregovorila o uh, tej kočljivi politični in humanitarni situaciji v Venezueli in predstavila bosta tudi zaključke mednarodne konference o venezuelski begunski in migranski krizi. Um, spregovoril pa nam bo še predstavnik Devka za uh, to vprašanje. Prvi besedo dobi gospod Javier Lopez. Yes, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Prejšnji teden v torek, ponedeljek in torek smo imeli konferenco solidarnosti glede begunske in migranske krize v Venezueli. Vi ste že eh, podali uvod v to temo. Eh, naj povem, zakaj je potekala ta konferenca in kakšni so bili zaključki. Mi kot parlament moramo biti zelo eh, zadovoljni, da je Mogherinjeva dala to pobudo govorili smo o migrantski krizi, o krizi eh, preseljevanja, eh, ki je ena največjih eh, ne samo v Latinske Amerike, ampak tudi na svetu. 4,5 milijonov ljudi je že zapustilo državo, ki ima okrog 30 milijonov ljudi. Govorimo torej o prisilnem preseljevanju zato, ker gre tudi za vojaške spopade v tej državi. Um, ni pa teh vojaških spopadov toliko, da bi si ta kriza zaslužila mednarodno pozornost. Ne govori se veliko o venezuelski krizi. Humanitarna eh, situacija je res grozljiva in tudi nobenih perspektiv ni, da bi se izboljšala. imamo zdaj nove obveznosti v zvezi s tem. Eh, prav tako mm, so obremenjene sosedne države. 80 odstotkov ljudi eh, zapušča Venezuelo in odhaja v sosedne države. To pomeni eh, veliko obremenitev za te države, za njihove javne proračune in za njihove javne storitve. Moramo pa tudi povedati, da je obstajal proces iz Kita. Mm, potekal je ta proces, ki se je prizadeval za koordinacijo eh, humanitarnih dejavnosti, potem za eh, priznavanje akademskih nazivov, za urejanje teh problemov na trgu dela. To so vse problemi, ki so jih eh, prinesle te prisilne selitve ljudi. Mi kot parlament smo se tudi oglasili med eh, konferenco, sam eh, sem govoril v imenu parlamenta, zahvalili smo se za eh, organizacijo take konference, podarili smo, da so pomembne tukaj predvsem žrtve, pomembna je pomoč držav, ki so begunce sprejele, Kolumbija, Ekvador, Peru so te države, pa tudi druge države v regiji. In eh, pozvali smo k temu, da nadaljujemo s sodelovanjem tudi na finančnem področju. Mednarodna skupnost in Evropska unija eh, morata tudi prispevati svoje, ko gre za to krizo. No, zaključki. Eh, mi kot parlament smo bili zelo pozorni na situacijo v Venezueli. Od leta 2014 smo sprejeli 11 resolucij. Zelo smo odzivni, mogoče nismo dovolj poudarjali posledic predvsem humanitarnih posledic eh, te krize. Mislim, da se bomo s tem morali soočiti še v naslednjih mesecih, tudi na plenarnem zasedanju, da bomo bolj poudarili te posledice, eh, predvsem za določene države v regiji. Rešitev za državo in to je tudi edini način, kako eh, mm, rešiti to krizo je eh, mirna rešitev, demokratična rešitev, ki bo režim prisilila eh, v ukrepanje. Eh, imamo tudi pobudo kontaktne skupine, ki izvaja pritisk. Mislim, da bi vsi skupaj morali prispevati k temu, da se stvari izboljšajo za venezuelsko prebivalstvo. Hvala, gospod Lopes, hvala, da ste z nami delili svoje zaključke. Zdaj pa gospa Veronik Lorenco, izvolite. Hvala, hvala, da ste povabili službo za zunanje delovanje na to izmenjavo mnen. Um, bom nadaljevala tam, kjer je končal gospod poslanec. Um, Prihaja do političnega zastoja v Venezueli, ta še kar eh, traja in posledice so vse bolj dramatične. Ekonomske, socialne, humanitarne posledice so hude. Eh, ima pa ta kriza tudi regionalne učinke in eh, vpliva na stabilnost regije. Nekaj številk naj vam podam. 7 milijonov venezolcev potrebuje pomoč. Več kot 90 odstotkov prebivalstva eh, živi pod pragom revščine, 3,7 milijonov ljudi je podhranjenih in več kot 50 odstotkov otrok ne obiskuje šole. Um, posledica je tudi ta, um, da vsak dan državo zapusti okrog 5000 ljudi, do konca leta uh, bo že 5 uh, milijonov venezuelskih migrantov. Uh, institucionalni politični problemi so zelo globoki, gre za erozijo demokracije in pa vladavine prava. Prihaja tudi do vse več kršitev človekovih pravic. Visoki komisarijat oziroma komisarka Združenih narodov za begunce Mišel Bačelet je o tem govorila na konferenci in posledice so res zelo hude. Um, tega ne moremo ignorirati. Venezuela je bila tudi izvoljena kot bodoča članica Sveta za človekove pravice in ima obveznost, eh, da zaščiti človekove pravice in da sodeluje tudi s posebnimi mehanizmi in postopki, ki jih je svet oblikoval. Imeli bomo tudi um, misijo za ugotavljanje dejstev, ki jo Evropska unija podpira. Sistemska kriza torej obstaja, ampak status quo ni rešitev in krize ne moremo rešiti brez uh, demokratičnih predsedniških volitev in pa brez uh, pravic nacionalne skupščine. Moramo se vrniti na neodvisen sistem uh, delitve oblasti. Uh, Eh, pogovori, ki, pri katerih je posredovala Norveška, eh, so prekinili in eh, nobenega znaka ni, da bi imeli kakš, kakršenkoli političen proces z ustreznim zastopstvom v prihodne. Mm, potrebovali bi kredibilne predsedniške volitve z mednarodnim opazovanjem. Potrebujemo tudi ponovno institucionalizacijo oblasti in to bi omogočilo sobivanje, politično sobivanje v Venezueli. Eh, rešitev je lahko samo venezuelska, lahko pride samo iz Venezuele, ampak v zadnjih mesecih smo videli, da se je kriza tako povečala, da ima tudi geopolitične posledice v regiji. Zato je potrebna pomoč mednarodne skupnosti. Eh, vsi skupaj moramo delati eh, na komplementaren način, zato da bo prišlo do mirne rešitve k ustavnemu redu v Venezueli. Evropska unija eh, in tudi kontaktna skupina na mednarodni ravni nadaljuje ta s svojim delom, želi ta diplomacija dati priložnost, da se ustvari ta manevrski prostor za političen proces. Mi smo vedno nasprotovali nasilnim rešitvam, ki bi vodile samo v poslabšanje humanitarne situacije in pa še v nadaljno polarizacijo. E, imeli smo e, tudi e, prejšnji teden e, vrh oziroma sestanek e, na visoki ravni kontaktne skupine ob robu konference prejšnji teden. Zdaj želimo okrepiti svoj doseg eh, in pa eh, sodelovanje z mednarodnimi akteri. Eh, okrepimo kontakte torej z mednarodnimi deležniki. Enrique Iglesias je, bo odpotoval v Karakas v naslednjih tednih. To je mednarodni svetovalec. No, želim pa povedati še nekaj. Mi, um, kot EU še naprej uporabljamo pritisk in pa vzvode pritiska na Venezuelo. Če posebej bomo s tem nadaljevali, če bogajanja ne bodo vodena v dobri veri. Svojimi ukrepi ne želimo prizadeti prebivalstva, ti ukrepi tudi morajo biti reverzibilni, če pride do izboljšanja. Mi smo sprejeli tudi dodatne sankcije o sedmih posameznikih konec septembra. Eh, predvsem gre tukaj za kršitve človekovih pravic. Eh, govorimo o smrti kapitana Lekoste. In zdaj je ljudi, ki eh, so deležni naših sankcij, že 25. Smo pa pripravljeni ukrepati še naprej in pa tudi dokončno prekiniti pogajanja, če ne bodo uspešna. No, kar se tiče humanitarnih vidikov. Evropska unija je zelo vključena v Venezueli eh, že eh, od leta 2018 naprej. 170 eh, milijonov evrov smo dali na voljo Venezueli in regiji. In Evropska unija tudi povečuje svojo zavezanost, da bi pomagala venezuelcem v njihovi državi, pa tudi državam v regiji, ki se soočajo z velikim pritokom beguncev. Imeli smo proces izkita, kot sem rekla. In to je državam zagotovilo politično podporo. Države so tudi podprle eh, pobudo, ki si prizadeva za to, da bi se harmonizirale politike in pa postopki in eh, um, torej eh, s tem delom tudi želimo prispevati k rešitvi krize. Eh, Ta kriza pa zaenkrat ni bila deležna veliko pozornosti v Evropi. Um, tudi pomoč ne prejima dovolj sredstev. Zaenkrat uh, je to največje preseljevanje ljudi v Južnji Ameriki v njeni zgodovini. Uh, do konca tega desetletja pa bo to verjetno uh, največja preselitev sploh v zgodovini sveta. Torej, zelo so obremenjene države v regiji. In eh, prav iz tega razloga smo organizirali konferenco 28. in 29. oktobra. Prejšnji teden je to potekalo, organizacije IOM, naša služba za zunanje delovanje in pa komisarjat Združenih narodov so sodelovali. Naj povzamem konferenco, eh, kar se tiče udeležbe, je eh, bila zelo. Eh, prepoznavna in uspešna. 120 eh, delegacij eh, in več kot 500 delegatov smo imeli. 15 mm, delegatov je bilo z ministerske ravni, torej visoka raven. Potem mm, ljudje so nam tudi sledili prek družbenih omrežij in pa prek medijev. Mislim, da smo dosegli svoj cilj. Mm, kar se tiče predstavljanja eh, te hude situacije za venezuelce. Govorili smo tudi o tem, kako se lahko ta situacija še poslabša, če ne bomo oblikovali eh, dobrih rešitev. Omenila bi še tri vidike, eh, kar se tiče vsebine. Mm, prva taka točka je potreba po kolektivnem ukrepanju omenila sem že proces iz Kita, pomen no, oziroma države morajo skupaj ukrepati, eh, vlučiti krize, ne samo zato, da vlajšajo trplenje ljudi, ampak da tudi eh, zmanjšajo breme za nacionalne uprave. Pritisk raste, zato ker se povečuje število beguncev, eh, vse več je tudi primerov ksenofobije in pa napetosti. In zato um, proces iz Kita potrebuje mednarodno podporo in pomoč. Potem druga točka, potrebujemo nek celovit pristop, ki bo kombiniral humanitarne rešitve eh, z dal, bolj dolgoročnimi cilji integracije migrantov in beguncev. Kriza še ni minila, pravzaprav se bo še poslabšala, preden eh, se bo potem morda izboljšala in ti ljudje res nimajo nobenih perspektiv, da bi se vrnili v svojo državo. Veliko držav je govorilo o tem, da je treba krizo spremeniti v priložnost in da lahko venezuelski gosti tudi prispevajo gospodarskemu razvoju sosednjih držav. Ampak kriza je tako obsežna, da res potrebujemo kreativne rešitve. Treba je najti nove vire finančne pomoči. Um, tudi zasebni sektor se mora vključiti, prav tako um, banke. Potem tretja točka, um, tretja točka pa so potrebe. Sama sem bila šokirana nad tem, ko smo na tematski eh, konferenci govorili o tem, koliko je tudi nasilja nad ženskami, uh, kakšne so potrebe žensk in deklet. Uh, na začetku so lahko migrantom dali določena sredstva na voljo, ampak zdaj se eh, ta tok beguncev eh, veča, eh, prihaja tudi do trgovanja z begunci, do tihotapljenja, do ksenofobije in mislim, da bi morali pri dodelevanju sredstev dati prednost tem skupinam. Mm, številne delegacije so eh, tudi podale določene zaveze, nekaj čez 100 milijonov evrov naj bi se nabralo in Evropska unija mm, je tudi potrdila svoje zaveze. Ta konferenca pa ne sme biti samo nek enkraten dogodek, ampak mora biti prvi korak v smeri, da se mobilizira še več pomoči vsega. Eh, V Bogoti bomo v eh, sredi novembra imeli eh, sestanek o procesu iz Kita, potem decembra bo srečanje v Ženevi, potem še en eh, dogodek v Kitu o migracijah in razvoju. No, potem bomo še v prvi polovici naslednjega leta eh, zelo dejavni, tudi v sodelovanju s Svetovno banko v Washingtonu. Eh, skušali bomo lajčati to situacijo. Hvala, gospa Lorenzo, zmanjkalo nam je časa. Nadaljevali bomo še par minut, ampak brez tolmačenja. Govorili bomo torej vsi v angleščini. Besedo pa dobi zdaj gospod Jorge de la Cavaliera.